če nimate nobenih pripomp, bodo resolucije, ki so bile sprejete na današnjem zasedanju, posredovane vsem naslovnikom, ki so v resolucijah navedeni. Zasedanje Evropskega parlamenta je končano. Vsem vam želim srečno pot nazaj domov.